kmete potrebujemo ne samo zaradi tega, ker dajo proizvode na trg, temveč tudi zato, ker skrbijo za podeželje. Hvala. Cerramos este debate y cerramos también. Uh... Najlepša hvala. S tem smo tudi zaključili vse točke našega dnevnega reda. Naslednje zasedanje bo jutri. Kakor res bomo zasedali od 9 do 1 in od 3 do 7 ure.